kot potrjena. Odbor IMKO je pripravil popravek sprijem s temu besedilo v skladu za četrtem odstavku 231. člena poslovnika. Velja ta popravek za sprijet, če v roku 24 ur ena od političnih skupin ali 40 članov Evropskega parlamenta ne zahteva glasovanje. Besedilo boste našli na spletni strani plenarnega zasedanja in bo naslov objavljen v zapisniku. Skupaj z svetom bom podpisal sedem zakonodajnih aktov. Naslovi teh aktov bo